nadaljevati zelo tekoče. Za naslednjo točko gre za razpravo o boju proti terorizmu. Imamo izjavi sveta in komisije glede naprav za skrinjanje interesa in izjavi sveta in komisije glede delovanja obveščevalnih služb proti terorističnih strategijah. V imenu sveta bo podal uvod gospod Perez Rubal Kaba Alfredo ki ima besedo. Izvolite. Señor presidente. Gospod predsedujoči. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Za začetek bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za to, da lahko razpravljamo. Največja nevarnost za predsedujočega je, da je vseeno strok, če imam tri vodi poslanskih skupin tukaj, ampak to moram narediti. Gospod Šulc, gospod Kohn-Bendit, gospod Verhofstadt, svet govori, svet govori v naslednji razpravi. Vas lahko prosim, da vašo razpravo odnesete izven te dvorane. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dejal sem, da bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za to, da lahko tukaj razpravljamo o boju proti terorizmu in o elementu politike boja proti terorizmu. Od zmede, ki ga je posročil napad v Detroitu novembra lani nekaj časa je že preteklo od tega, vendar pa mislim, da je prav, da kontinuiramo, delamo in to dosledno, ne prehitro, ko gre za takšno grožno, kot je terorizem. Ta kriza ni manjša v nobeni od evropskih držav. Vem, da nas teroristi opazujejo, da bodo spremenili svoje ravnanje zato, da bodo lahko izigrali našo strategijo boja proti terorizmu. Zato je nujno, da ta strategija vključuje inovativne ukrepe, da se spreminja, da se razvija in da se učimo iz storjenih napak jasno je, da če ne bi prišlo do propadlega napada v Detroitu decembra, potem verjetno ne bi razpravljali o tem na takšen način. Znotraj te razprave bomo razpravljali o preventivi in o sklepu, sklepih na podlagi tega napada. V razpravi lahko slišimo nekaj o analizi tega propadlega napada in o ukrepih, ki sprejmemo v drži državah, da do takšnih napak ne bi več prišlo. Zato tukaj govorimo o analizi podatkov, zato govorimo o službah za boje proti terorizmu, o tem, kakšne podatke imajo te obveščevalne službe in o napravah za skeniranje telesa. Torej govorimo o napakah, ki so bile strojene pri tem napadu, do katerega na srečo ni prišlo. V tej razpravi bomo začeli zaključke, ki jih lahko izvlečemo iz tega napada v Detroitu. Teh je pet. Detroit je dokazal, da je civilno letalstvo še vedno prvotni cilj za teroriste. Drugič, Detroit je dokazal, da je nujno, da zbiramo podatke in da je še toliko bolj pomembno, da jih integriramo in analiziramo. Tretjič, izkazalo se je, da podružnice Al-Kaide so pripravljeni na to, da napadajo na svojem lastnem ozemlju. Naprimer, to se dogaja um, z Al-Kaedo v arabskem polotoku ali pa, ko gre za Al-Kaedo v Magrebu. To je grožna, s katero se soočamo vsi. Četrtič. Detroit nas spominja na to, kako zelo pomembno je, da delamo proti postopku radikalizacije. Osebnost osumljenega terorizma je zelo pomembno vprašanje glede tega. In Detroit je pokazal, katere so tiste države, ki bi lahko sodelovali v takšnem sklopu napada. Izkazalo se je tudi, da moramo integrirati podatke, ki jih imamo in s tem preidemo na današnjo razpravo oziroma na dve današnji razpravi, torej o uporabi informacij in o naprava za skeniranje telesa. Ne gre za novo razpravo. Tudi ni prvič, ko razpravljamo o tem. V zadnjem poročilu koordinatorja za boje proti terorizmu novembra leta 2009. Gre za poročilo, ki je bilo predstavljeno tukaj v Evropskem parlamentu in tam se je povdarilo, kako je treba upravljati z informacijami in kako je treba upravljati z osebnimi podatki. Informacije in analiza teh informacij so predmet razprave in predstavljajo ključne elemente za boj proti terorizmu in za preprečevanje terorizma. Identificirati moramo terorizme, ki, teroriste, kje bodo pravili napad, kdo ima orožje, poznati moramo strukturo, na katero, na katero se na, um, zanašajo in vse to lahko zberemo preko podatkovnih baz in iz določenih virov. zato mora priti do izmenjave teh podatkov in to moramo storiti na pravilen način. Upravljati moramo s to izmenjavo podatkov. Nekateri napadi, ki smo jih doživeli v preteklosti, bi, bi lahko bili preprečeni, če bi informacije imeli na voljo tisti, ki so bili pristojni za boj proti terorizmu pravočasno, v določeni obliki. Torej, drugače povedano, če bi informacije obravnavali na integriran, inteligenten način. In s tem pridemo na razpravo o upravljanju z informacijami. Za izmenjavo podatkov in informacij imamo v Evropski uniji strategijo, ki smo jo sprejeli pred kratkim. To je tudi del sklepov sveta novembra lanskega leta, kjer govorimo o obveščevalnih službah in o varnostnih službah in o potrebnih podatkih za to, da bi ti bili koristni in učinkoviti v boju proti terorizmu. Samo te podatki, samo te informacije, kajti preveč podatkov nas lahko pripelje do neučinkovitosti pri uporabi podatkov. V tej strategiji piše, da mora do izmenjave podatkov priti na dosleden, učinkovit način, da morajo ta izmenjava biti zanesljiva za državljane in za strokovnjake, ki se s temi ukvarjajo. V poročilu piše, da je treba upoštevati, kot pravite tudi tukaj v deklaracijah, potrebe po boju proti terorizmu, istočasno pa je treba upoštevati zasebnost državljanov soboščin in pravico do zasebnosti podatkov. Kot sem že omenil, vidimo, da so komercialni leti še vedno cilj za teroriste. Ta potencialni terorist je vstopil na letalo z dovolj eksploziva za to, da bi lahko eksplodiral celotni. Leta, celotno letalo. S tem se je ponorčeval iz vseh varnostnih služb na letališčih. To pomeni, da moramo pregledati naše varnostne naprave, naše varnostne ukrepe, kajti očitno je bilo, da niso dovolj, da bi preprečili napad, do katerega nasrečo ni prišlo v Detroitu. Ravno tako moramo izboljšati delovanje naših varnostnih služb, zato da bi preprečili, da teroristi oziroma osumljeni terorizma vstopijo na komercialne let lete. Da bi preprečili, da bi kdo se ukrcal na letalo z eksplozivi, z orožjem ali z obojem. Če tega ne dosežemo, potem moramo zaščititi naša letala, da ne bi prišlo do nesreč med letom. v tem kontekstu razpravljamo o vprašanju, ki nas zanima vse, torej o napravi za skeniranje telesa. Komisija je tista, ki ima pristojnosti za to, da tukaj zastavi cilje in da določi pravila. Gre za neuradni svet ministrov za transport, kjer bomo razpravljali o teh vprašanjih. Vendar pa vam moram povdariti, da je to vprašanje bilo obravnavanje na svetu ministrov v Toledu. Tam smo govorili o tem, da je nujno, da oblikujemo skupno stališče na evropski ravni o teh napravah za skeniranje teles. Še posebej v um, da uskladimo varnostne službe na vseh letališčih, kajti ne bi bilo smiselno, da bi nekatera bila, letališča bila bolj varovana kot druga. Zato je nujno, da dobimo skupno stališče in skupen dogovor na evropski ravni. In potem še eno vprašanje, ki je zelo zapleteno. To upoštevati je treba več vidikov. Eno od teh vprašanj je, da moramo poznati učinkovitost teh skenerjev, zato da bi lahko preprečili, da bi se teroristi z eksplozivi in z orožjem ukrcali na letala. Treba je preveriti tudi skladnost eh, naprav za skeniranje telesa z eh, zaščito do zasebnosti oziroma dostojanstvo državljanov. Istočasno pa je treba tudi spoznati, če so te naprave nenevarne za zdravje potnikov o učinkovitosti naprav, o vplivu teh naprav na zdravje in o skladnosti teh naprav s temeljnimi soboščinami naših državljanov, um, se komisija ukvarja v nekaj poročilih. Zato smo se dogovorili v Toledu, da bomo počakali na te elemente, da bomo poglobljeno razpravljali o tem vprašanju, zato da bi lahko oblikovali skupno stališče na tem področju, kar bi bilo zelo koristno. Upoštevali bomo resolucijo Evropskega parlamenta 23. oktobra leta 2008 v razpravi, kjer ste govorili o napravi za skeniranje telesa, kjer ste govorili o vplivu na soboščine, eh, o tem, da bi se posvetovali z uradnikom za zaščito in varovanje zasebnih podatkov o vplivu na zdravje in tako dalje. Mislim, da je to treba upoštevati tudi v naši razpravi v prihodnosti. Najlepša hvala Evropskemu parlamentu za to, da ste omogočili današnjo razpravo in najlepša hvala gospod predsedujoči za to, da ste prožnik pri času. Ekmeruštiš, Evropejkiš, Epitropiš, Viv Epitropi, prota. Ja, hvala lepa. Imamo dva komisarja za Evropsko komisijo. Najprej gospod Kalas. Hrvač, gospod prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod in gospodje. Ah, works. So, um, we are really here to, to present a combined view. Tukaj smo, da predstavimo kombiniran pogled na določene vidike boja proti terorizmu. Moja prioriteta komisarja za promet je varnost eh, prometa. To je seveda naša prioriteta in vedno zelo pomembno. Northwest Airlines je skoraj doživel napad na poti v Detroit 25. Eh, decembra in to je bila ponovna grožnja civilnemu letalstvu. Naj povdarim, da obstoji še evropski standardi glede letalske varnosti, da so bili ustrezno upoštevani 25. decembra na letališču Skipol v Amsterdamu. Pokazala se je napaka v obveščevalnih podatkov, ki niso bili povezani med seboj. In seveda tega ne moremo ignorirati varnost eh, letalskega prometa mora biti zagotovljena z vsemi ukrepi, hkrati pa morajo biti v skladu z varstvom osebnih svoboščin. Vprašanje je, ali so obstoječi varnostni ukrepi dovolj dobri ali moramo sprejeti dodatne ukrepe in izboljšati varnost. Trenutne tehnične možnosti, to se pravi telesni skeneri, so danes. Uh, Povsod v razpravi strokovnjaki za letalsko varnost menijo, da so te naprave bolj učinkovite kot obstoječi skeneri, ki jih uporabljamo. V določenih zadevah so bistveno boljši oziroma nekateri so boljši, drugi niso tako napredni. Ampak kako oceniti to vrednost teh naprav in kakšne so posledice za zdravje in zasebnost, doslej še ni znano kot je parlament povedal že leta 2008, je uporaba eh, telesnih skenerjev povezana z mnogimi vprašanji, eh, povezanimi z zasebnostjo in varstvom zasebnosti, kot tudi varstvom zdravja. Gre za uporabo sodobne tehnologije na evropskih eh, letališčih. V letu 2008 je Evropski parlament svoje videnje zapisal v ustrezni resolucije. Odločiti se bomo morali, ali so eh, te skrbi nekaj, kar je treba reševati na evropski ravni ali na nacionalni ravni. Mislim, da bo bilo bolje to reševati na evropski eh, ravni, na mednarodni ravni, če si pogledamo, kaj se je zgodilo 11. septembra v Ameriki in kaj se dogaja s terorističnimi napadi. Treba je uvesti skupne standarde, varnostne standarde in tudi standarde glede spoštovanja pravic posameznikov. Letalska varnost eh, pa je bistveno večje vprašanje kot samo uvedba novih naprav za skliniranje telesa. Da bi izboljšali to varnost, potrebujemo celo vrsto kombiniranih ukrepov, obšveščevanje podatke, tehnologijo, koordinacijo, mednarodno sodelovanje. En eh, slišali smo že, da se teroristi razvijajo, mi pa se moramo razvijati z njimi. Eh, Skenerji so samo en vidik vsega tega. S tem se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, gospod Kanas, za komisijo. Zdaj gospod Malmström. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poslanke poslanci, tukaj imamo dualni pristop eh, komisije. Zdaj, Lizbonska pogodba prehaja v novo fazo in veseli me, da se bom lahko z vami borila proti turizmu in ostalim zadevam. Na vsak način spoštujem, eh, da so države članice odgovorne za vse operativne ukrepe in obveščevalne ukrepe na tem področju. Nekateri ste bili na mojem hearingu pred nekaj eh, tedni in dejala sem, da bom upravila oceno vseh eh, protiterorističnih eh, strategij in pripravila bom pregled in oceno vsega, kar smo doslej dosegli. To bo osnova, na osnovi tega se bom odločala, kako naprej. Zadeve moramo analizirati, oceniti, videti moramo, kaj imamo, kakšne so učinki, kaj nam manjka in kje se zadeve prekrivajo, tako da bomo lahko predlagali nove ukrepe in bolj premišljene ukrepe. Z veseljem vam obresavila eh, to oceno. Vendar pa to ne pomeni, da se ne eh, zavedam popolnoma, da se grožnja turizma ni zmanjšala. Kot sta povedala kolega Kalas in eh, predsedstvo sveta, je terorizem ena naših največjih groženj za naše svoboščine, kar je pokazal tudi led v Denveru smo statistike Europola, ki kažejo, da je samo v letu 2008 eh, v evropskih eh, državah eh, prišlo do 515 uspešnih ali zaustavljenih terorističnih napadov. 315 oseb je bilo obtoženih, 180 procesov je bilo izvedenih. Večinoma so bili povezani z Al-Kaido ali islamističnim dogajanjem. 39 odstotkov je bilo povezano s separatističnimi gibanjem. Vsi se bomo spomnili tudi bombardiranja v Bombeju, o čem ste razpravljali tudi v tej hiši. Številke Europola govorijo jasen jezik. Turizem je še vedno tukaj in zato ne smemo spustiti našo obrambo, ampak se naprej boriti proti terorizmu. Ob tem pa seveda stalno upoštevati temeljne pravice. Če se pogledamo današnjo situacijo, imamo danes protiteroristično strategijo Evropske unije, ki smo jo razvili po napadih v Madridu in Londonu. Iz tega izhaja naša zaveza, da se borimo proti terorizmu na globalni ravni, pri tem pa upoštevamo človekove pravice in omogočamo ljudem, da živijo v območju pravice in varnosti. Ne moremo imeti svobode brez eh, varnosti in nevarnosti brez svobode. Zato moramo upoštevati eh, svoboščine tudi ob grožnji terorizma. To je nujnost, ne samo lesnost demokratične družbe. Samo tako bomo lahko razvijali našo družbo na trajnostni način. Še naprej moramo vse ukrepe preverjati z vidika evropske zakonodaje in izvajati presojo vplivov, tudi kar zadeva varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Še naprej se bomo povezovali z našimi partnerji in organizacijami po vsem svetu v boju proti terorizmu. Pri ukrepih za boj proti terorizmu imamo v svoji strategiji nekaj ključnih ciljev, kako lahko Evropska unija prispeva k boju proti terorizmu. S tem se popolnoma strinjam. Zmaševati moramo radikal na gibanje, izboljšati infrastruktur, odpraviti infrastrukturo terorističnih organizacij, izboljšati sodelovanje med vsemi deležniki, moramo se odzivati na nekonvencionalne grožnje, izboljšati moramo odkrivanje eh, grožnje, moramo odstraniti finančna sredstva eh, teroristom in poskrbeti za ustrezni razvoj. Razvoj teh eh, politik je doživel močno podporo Evropske komisije v sodelovanju z državami članicami. V zadnjih letih je komisija veliko prispevala k prilagajanju zakonodajnih okvirov držav članic. Tako smo dobili evropski nalog za prijetje Potem imamo tudi postopke za izročanje med državami članicami. Uvedli smo pomembne aktivnosti, da bi odkrivali uporabo interneta strani teroristom. Imamo tudi program za zaščito kritične infrastrukture in pripričitev dostopa teroristom eh, do sredstev, ki jih potrebujejo za izvajanje terorističnih napadov, eksploziva in ostalega zakonodaja na področju eksploziva oziroma razstreljiva zajema veliko določil, ki preprečuje dostop teroristom do eksplozivnih sredstev. Gre tudi za prekurzor je predhodne snovi, ki se uporabljajo za proizvodno razstreljiv. Ustrezno zakonodajo bomo predstavili v tem letu. Imamo tudi akcijski načrt Evropske komisije, ki smo ga predstavili junija. Ta akcijski načrt zajema 130 aktivnosti in eh, okoli 100 milijonov evrov lahko uporabimo za izvajanje teh eh, akcijskih načrtov. V naslednjih letih bo Evropska komisija na vsak način razvijala svojo vlogo kot katalizatorja za sodelovanje strokovnih eh, mrež, eh, izkoriščanja vseh sredstev, zbiranja znanja in tako naprej, tako da bi omogočila mednarodno izmenjavo in sodelovanje. Tukaj gre tudi za boljšo uporabo finančnih sredstev, mogoče z vzpostavitvijo mednarodnega varnostnega sklada, ki je predviden v našem akcijskem načrtu. Seveda potrebujemo tudi mednarodno izmenjavo informacij, ko gre za zbiranje in hranbo podatkov, se to nanaša na tisoč državljanov. Pri tem moramo seveda upoštevali, kar se je pokazalo tudi v prejšnji razpravi, da potrebujemo zelo visoke standarde, kar zadeva varstvo podatkov, tako da bi preprečili zlorabo teh podatkov. Kot je komisar Kalas povedal, moramo poskrbeti tudi za to, da bomo podatke ustrezno zbirali. In tako kot kolegica Viven Redik bom eh, tudi v prihodnje se ukvarjala z eh, po varstvom podatkov, pa tudi z eh, sodelovanjem policije in pravosodja. Vse skupaj se bo dogajalo v, pod okriljem skupne varnostne strategije, ki bomo v kratkem razvili. In na koncu, da zaključim, lahko povdarim, da v končni fazi lahko uspemo v boju proti terorizmu, samo če bomo drugi posredovali naše vrednote in spoštovali človekove pravice. Naše politike ne smejo biti dvomljive, ne smejo uporabljati dvojnih standardov in biti dvoumne, samo na ta način bodo sprejemljive za javnost in ostali bomo tudi zvesti našim vrednotom, to je pravna država in demokracija. Hvala lepa. Hvala lepa. And you gave us a very hopeful prospect. Maybe one day we'll have you, Mr. Callas, and Ms. Redding. Hvala. Voilà. E, torej, veseli nas, da sta dva komisarja tu. Sedaj pa so na, na vrsti govorniki za posamezne politične skupine in sicer bomo zelo strogi z časom za govor. Prvi je na vrsti gospod Weber, minuto in pol. Takoj, ko so poslanci na vrsti, je predsedujoči strok s časom, gospod. Uh, predstavnik sveta, gos, ko, gos, komisari. Torej, veseli me, da danes ne govorimo samo o telesnih skenerjih, temveč na splošno o boju proti terorizmu. Moramo reči, da je terorizem nekaj realnega, ogroža ljudi v Evropi dejavnosti. V preteklosti so bile pozitivne. Želim se izredno zahvaliti oblastem, tistim organom, ki eh, skrbijo na, za varnost na kraju samem. In mislim, da so opravili dobro delo. In hvala tudi vsem partnerjem pri tem. Sedaj pa gre za prihodnost. Imam tri konkretne predloge in prošnje in sicer sodelovanje organov v Evropi. To piše kot naslov v vseh dokumentih, da je treba okrepiti sodelovanje. Imamo krasne izjave, ampak praktično se ni nič zgodilo in tudi v Toledu se ni nič zgodilo glede praktičnega sodelovanja. Ne pom, premankuje podatkov, to je pokazal Detroit, temveč primankuje sodelovanje organov. Zato prosim svet, da uh, ustrezno opravlja svoje delo, komisija pa naj pripravi predloge. Druga stvar se nanaša na zbiranje podatkov, naprimer pri prenosnih eh, telefonih. Uh, in kar zadeva shranjevanje teh podatkov. Evropska ljudska stranka uh, Eh, podpira evalvacijo tega, ampak čez nekaj let je to treba preveriti. Ravno kar smo razpravljali o SWIFT-u in prosim, da premislimo, zakaj je treba organizirati sodelovanje ZDA na ta način. Zato, ker kot evropejci sami nismo v stanju evalvirati teh podatkov in zato sprašujem, ali nam manjka samo zavest, da bi sami analizirali ustrezne podatke eh, in tudi zato potrebujemo ustrezne predloge. Hvala. Elka Dravi, minuto. Hvala, drage kolegice in kolegi, imam samo eno minuto časa in želim opozoriti na najpomembnejše zadeve, kar zadeva oceno tega vprašanja in sicer listnih skenerjev, ki se eh, nekako Eh, proklamirajo kot eh, čudežno sredstvo, potrebujemo skupna pravila, drugače se bo varnostni problem samo premestil. To je predstavnik sveta tudi povedal. Različne države članice so eh, že uvedli take tilisne skenerje in svet bi naj to moral zavrniti, kajti potrebujemo globalni pristop v varnostni politiki in v boju pr proti terorizmu. Ne moremo eh, samo napovedovati nekih visokih ciljev. Tilisnih skenerjev ne moremo gledati ločeno od drugih eh, ukrepov v, v prihodnosti. Razen tega je to treba oceniti tudi v povezavi z elementi, kot so eh, z, eh, posledice za zdravje in tudi za proračun. Ne moremo eh, tudi s telesnimi skinerji zagotoviti 100-odstotne varnosti. So samo v stanju, da eksploziv ugotovijo na telesu, ne pa v telesu. Torej, pristop komisije Eh, podpiram, eh, da se izvedejo prve študije, preden se potem pripravi ustrezen predlog. Hvala. Na vrsti je gospod Meissner, eno minuto. Gospod eh, predsedn, predsedujoči, španski minister je pravilno povedal, da nimamo pravega sistema za varnost v zraku. In tak sistem pravimo, potrebujemo. Detroit in tudi primiri v Nemčiji so pokazali, da eh, so določene pomankljivosti. Sedaj se govori o telesnih skenerjih kot neko čudo. Um, ampak sprašujem, ali bo s tem se povečala varnost v letalstvu. Eh, pri telesnih skenerjih se spoh postavlja veliko vprašanj, kakšna tehnologija bo uporabljena, kakšne žarke bomo uporabili ali um, škodijo zdravju, ali se bo videlo samo zelene rdeče točke ali celo telo, potem ali je zagotovljeno varstvo podatkov, potem telesni skeneri so dragi, kdo jih bo plačal. Veliko vprašanj je treba še razrešiti in trenutno to tudi delamo. Na vsak način potrebujemo vse evropsko rešitev in pramis, premisliti momo, moramo, kako. Kaj pa je s Tel Avivom? E, torej, drugo metodo, poiščite tistega, ki. E, potakne bombo in ne eh, tisti eh, in ne bombo. Torej vse to moramo upoštevati ob eh, spoštovanju človekovih pravic. Gospa Sargentini, parlament je že pred nekaj časa ugotovil, da če se bodo če, bodemo, če bomo uvedli te, te listne skenerje, je treba eh, zaščititi človekovo dostoj, dostojanstvo in tako naprej. Vso tehnike, ki eh, to zagotavljajo, naprimer rentgenski fotografije, slike in tako naprej. To je že zastarila tehnologija, vendar so določene pomankljivosti. V Hisrovu uporabljajo stare aparate in tudi ni možnosti izbire. V Italiji pa uvajajo nove in nizozemski eh, minister za pravosodje zahteva aparate za vse letališča v Evropi, za vse lete in sicer ne samo lete v ZDA. In če um, vedno razpravljamo samo o zastarelih tehnikah, potem se ne postavi pravega vprašanja, ali to sploh pomaga in ali je to družba, v kateri želimo živeti. In pridružujem se kolegom iz eh, so, skupine socialistov in demokratov, ki so postavili to vprašanje. Moramo se vprašati, katero Evropo, kakšno Evropo si želimo, pa polne varnosti nikoli ne bo. Lepo. Eh, gospod Vandalen, eno minuto. De nieuwste generaties kennis voldoet nova generac, generacija skinnerjev izpolnjuje zahteve, eh, ki jih je postavil parlament. Eh, torej jasen prikaz človeškega telesa eh, in eh, prikazano je, eh, vidi se, eh, ali so na telesu, ali je na telesu eksploziv in potem ta kepotnike dodatno eh, pregledajo pri čemer je um, žarčenje pod eh, tistim prenosnih telefonov. Razen tega um, lahko pregledate več potnikov na eno, eh, v eni uri in to tudi zniža stroške za potnike. Vendar ti skeneri so samo dodatni varnostni instrumenti, tudi oblikovanje profilov, profiliranje in izmenjave podatkov so pomembni, ampak gospod predsedujoči, čim, hitre, čim prej naj bi kot dodatni instrument uvedli tudi skenerje. Hvala. To. Gospod Tavareš, minuto in pol. Hvala. Pred nekaj dnevi sem dobil mail nekoga, ki uh, se spozna na te telesne skenerje. 250 tisoč stane tak telesni skener, to je malo premoženje. Ampak ko sem prebral ta mail in ko so mi rekli, da. da je bil terorist iz Detroita, pravzaprav amater, eh, ki se najsploh ne bi zapisal v zgodovino, me čudi, da zdaj odpiramo novo poglavje poseganja v zasebnost evropskega državljana. In evropski državljan mora videti, da branimo njegove pravice v Evropskem parlamentu. Res je, da potrebujemo več podatkov, ampak eh, pri preiskavah moramo izhajati iz pravih pravilnih domnev. In eh, pri svetu in komisiji so določene domnive napačne in sicer, da se teroristi teroristične grožnje niso zmanjšale, to enostavno ne drži, o tem se da razpravljati. Samo najprej moramo opraviti domače naloge, ki izhajajo iz Detroita. Detroit bi se dal preprečiti. Trenutno moramo eh, govoriti o eh, temeljih za prihodno politiko, če ugotavljamo, da eh, lahko teroristi tudi eh, pogoltnejo eh, eksploziv, potem bo pre, bodo prepovedane restauracije na letališču. Torej, enkrat moramo govoriti tudi o temeljih, gospod Paksas. Eh, Evropa mora narediti vse v svojih moči, da obveščevalne službe ne bi izkoristile boja proti terorizmu kot opravičilo za trpinčenje, za uporabo nedovoljenih metod gospod Mari, britanski veleposlanik v Uzbekistanu, je v preiskovalni komisiji dejal, da prihaja do mučenja v Uzbekistanu. Nek pridržani zabornik je umrl pri takšnem mučenju zaradi tega, ker so ga polivali z vrilo vodo. Podatki, ki so zbrani z mučenjem, so nek zakon ni to pridobljeni podatki, vendar se uporabljajo v primeru boja proti terorizmu in eh, to je dvojna morala. Zaradi tega moramo še enkrat razmisliti eh, ukrepe CIE v Evropi. Hvala. Spod klec minuto in pol. Hvala. Paziti moramo, da razprava o terorizmu se ne bo zožila eh, na razpravo o telesnih skenerjih ali o varstvu podatkov. Eh, opažam, da svet in komisija v svojih izjavah nista uh, govorili o radikalnem islamizmu, ki je pravzaprav uh, um, leglo mednarodnega terorizma. Iz politične korektnosti se takih resnic ne sme glasno povedati. Uh, In, in če eh, postopamo tako, potem smo neuspešni v boju proti terorizmu. Svet in komisija eh, sedaj eh, poskušata omejiti državljanske eh, pravice, ampak zgleda, da se bo vse to spremenilo samo v formalizem. Eh, naprimer, ko uh, smo govorili o odkrivanju financiranja terorizma, je bilo isto. Omejujemo se na določene oblike ter terorizma in s tem ne pomagamo evropskim državljanom. Hvala. Hvala. Sedaj pa so na vrsti naslednji govornik, gospod Kun, minuto in pol. Gospod predsedujoči, dragi kolegice in kolegi za Evropsko ljudsko stranko, je boj proti terorizmu največji izziv v 21. stoletju, ki, eh, sem, s katerim se moramo soočiti na strokovni in tudi parlamentarni ravni. V odboru za promet. promet eh, smo sprejeli ukrepe proti eh, tekočinam v ročni prtljagi in ukvarjamo se tudi s telesnimi skinerji. Sto odstotne varnosti ni eh, in te tudi v prihodnosti ne bo. Seveda lahko razvijemo tehnike, ki, kjer se asimptotično lahko približujemo sto odstotni varnosti. Pri tem pa moramo upoštevati temeljne pravice tudi na parlamentarni ravni in vse politične skupine se strinjajo, da ne sme biti eh, eh, eh, škode za človekovo zdravje, zato če se uporabljajo te lisni skenerji, morajo ustrezno delovati, razen tega treba zagotoviti zaščito zasebnosti. Te lisni skenerji ne smemo jih videti samo tako, da se tam prikazuje neka golota. In tudi z odborom za državljanske pravice smo se strinjali, da naj komisija eh, konec marca, začetek aprila predloži predlog o uporabi telesnih skenerjev na vsak način še pred politnim odmorom. Sodelovati morata odbor za promet in za državljanske pravice, razen tega moramo imeti zanesljivost tehničnih sredstev in tudi eh, usklajeno financiranje in razen tega je treba najti način, da bomo usklajeno uh, um, zagotavljali varnost v Evropi. Gospod Morales, hvala lepa. Tukaj smo odgovorni, celo smo zadovoljni. Naj povem, kar je rekla komisarka Reding prejšnji teden, ki je danes ni tukaj. Kar boč... In sicer, da naprave za skeniranje telesa lahko imajo vpliv na zasebnost in zdravje. In takšne izjave bi morali dajati v tej zgodni fazi. Socialisti in demokrati verjamemo, da se lahko za tehnologijo, da se za tehnologijo ne moremo boriti proti terorizmu. In tukaj imamo širši zakonodajni okvir. Gre za resen boj. Če Eh, lahko uporabimo tehnologijo, da pridem prej skozi na letališče, je to nekaj dobrega in me ne bodo zamenjali za nekoga drugega, ampak eh, večina voljivcev meni, da se z njimi slabo ravna, želijo si varnost eh, in. Uh, Odbor za promet želi ustrezno poskrbeti za uh, varnost. Želimo pa tudi upoštevanje človekovih pravic in svoboščin. Zato potrebujemo pan evropski eh, pristop in varni pristop. Hvala lepa. Gospa Latford ima besedo. Oh, sorry. Yeah. Ja. Um, <laughs> Naj nekaj povem o pravni državi in spoštovanju pravne države strani obveščevalnih služb. Britanska vlada je poskušala zadeve zakrivati, kar so odkrili pred eh, sodiščem. Grozna resnica je, da je prišlo do mučenja Binja Mohameda, kar so izvajali policijske silje. To je kršenje šestega člina Eh, konvencije proti mučenju. 2006 sem vodila delegacije Evropskega parlamenta eh, za boj proti mučenju v London. Jeff Hun mi je polovico sestanka govoril, da eh, preiskujemo neprimerno vedenje v policiji in je prišlo do pošiljanja opravičila. Kar se je zgodilo, imeli smo popolnoma neodvisno preiskavo možnih zlorab. Vlada se je obnašala zelo neprimerno, prišlo je do zasledovanja takšnih kršitev. Obveščevalni agenti so dobili ostrezne inštrukcije, da morajo molčati, kar zadeva mučenje. V Združenem kraljestvu pa potrebujemo ostrezno neodvisnost, ki je nimamo. Gospod Bradburn. Hvala, gospod predsedujoči. Nazaj k eh, skenerjem. Vsakšen ukrep, ki izboljšuje varnost eh, potnikov, je dobrodošla. Pa vendar mora biti tudi sorazmerna in eh, nedolžnim potnikov, ki jih je večina, omogočiti ustrezno spoštovanje njihovih pravic. Pri zadnjem incidentu na ameriškem letalu smo videli, da to vedno ne deluje v določenih državah, kot je v moji, je zdaj uporaba teh naprav obvezna. Nimamo druge možnosti, kot je pretipanje ali kaj drugega, brez da gremo skozi skener, ne, ni mogoče priti na letalo. Sem proti takšni eh, politiki. Združeno kraljestvo se je tudi odločilo, da ne spoštuje pravico otrok eh, pri uporabi telesnih eh, skenerjev. In to je škandalozno. Ne gre za slabo varnost na letališči, gre za napako v ZDA, kjer se niso ustrezno zmenovali v iševanjih podatkov. Slišali smo, da eh, tudi skeneri ne bi odkrili razstreljiva in končno eh, z obžalovanjem moram povedati, da potrebujemo ustrezni sistem eh, profiliranja potnikov, izdelovanje profilov potnikov. Hvala lepa, gospod Borgizijo terorizem se razvija in mi mu moramo eh, biti zapetami. Eh, teroriste je težko najti, ampak tu razpravljamo o pravicah zasebnosti, o uporabi eh, naprednih tehnologij. Mislim, da se moramo skrbiti predvsem zaradi določenih sodb sodišča v Luxemburgu. Eh, torej naprimer tudi v zvezi z islamskim terorizmom. Torej na vsak način moramo biti pazljivi tudi na to, kar delajo sodišča, kar nas eh, tudi oslabi eh, nasproti tej vedno večji grož, grožnji. Predvsem, če upoštevamo, kako težko je odkriti teroriste. Teroristi se eh, lahko so lahko že jutri na kakem letalu, v katerem smo tudi mi. Torej, če želimo neke vrste hipergarancije, potem ta nevarnost postaja še večja in s tem bi se moral ukvarjati komisar. Eh, eh, In predvsem moramo upoštevati tudi, da izhaja velika nevarnost ravno iz islamskega terorizma. Sedaj pa gospod Ernhaus, hvala. Leta 2000 je 1200 oseb, 2009 je umrlo, eh, tisoč oseb eh, zaradi terorističnih napadov, 2009 eh, 16 tisoč, 6 milijonov pa jih umre zaradi AIDS-a. Kaj nam pravijo te številke? Terorizm je histerija, ki omejuje človekove in državljanske pravice, to kaže uporaba eh, telesnih skenerjev in tudi SWIFT. Ta boj proti terorizmu ni uspešen, je okrepil pa problem, kar zadeva sodelovanje obveščevalnih služb v Evropi, bi povedal, da mora Evropski parlament zahtevati večje kontrolne pravice na tem področju, tako kot je standard v vseh državah članicah. Razen tega si želim od komisije, da naj bi podprli skupni eh, standardni omesek FUJ in da naj bi financiranje za to eh, zagotovila komisija. Hvala. Gospod Jimenez, gospa Jimenez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri tem resnem vprašanju ne bi smeli čakati na to, da se kaj zgodi, da ukrepamo. Mislim, da bi morali. Eh, ukrepati prej, vendar pa tega ne storimo in zato čakamo na napade, kot je propadli napad v Detroitu, ki ogrožajo letalski promet. Naprave za skrinjanje telesa je, na letališčih je realnost, ki se ji ne moremo izogniti. Ne smemo več čakati, kajti turisti ne čakajo. Zato moramo zagotoviti, da se spoštuje dostojanstvo in pa zasebnost potnikov in da ne ogrožamo uh, zdravstvenega varstva. Tisti, ki se bojijo, da bi s tem kršili temeljne soboščine, jim povem, da ni bolj pomembne pravice, kot je pravica do življenja in zato moramo živeti varno, da bomo se lahko resnično počutili svobodni. Uh, Gospod Lopes Aguiar. Hvala lepa. Terorizem je globalna grožnja. Soočiti se moramo k te, s to skupno nevarnostjo. Zato potrebujemo skupno politiko za boj proti terorizmu. Glede na to, kar sem slišal strani predsedstva, bi rad podaril elemente, ki bi lahko okrepili to skupno politiko. To je okrepitev izmenjave podatkov, še posebej, um, ko gre za informiranje o osumljenih in o finančnih podatkih. Moramo slediti vsem tehnološkim napredkom za boje proti terorizmu, seveda v spoštovanju temeljnih soboščin državljanov. Sodelovati moramo s tretjimi državami Afganistan, Pakistanom in uh, z afriškim rogom. Zagotoviti moramo varen letalski promet in zagotoviti, da bodo naprave za skeniranje telesa v skladu eh, z spoštovanjem zdravja ljudi in da ne bomo ogrožali udobnega potovanja postopnikov imamo odbor in drugo je izjava ministrov iz to leto. Tretje pa je sodelovanje z ZDA in Evropsko unijo, zato da se lahko uspešno borimo proti terorizmu. Gospod predsedujoči, potrebujemo informacije obveščevalnih služb glede terorizma. Kaj se dogaja? Obveščevalne službe ZDA obveščajo svoje evropske sogovornike, če gre za osumljene terorizma, vendar pa v primeru Detroida obstaja še vedno dvom v to. Treba je vedeti, če je sistem za izmenjavo podatkov sistem, ki spoštuje vzajemnost nadzorni organ je nujen na tem področju? Ne more, nihče ne more od nas zahtevati, da odobrimo izmenjavo vedno več podatkov naših državljanov. Američani potrebujejo podatke z naše strani za boj proti terorizmu, vendar pa moramo ustanoviti parlamentarni odbor za nadzor nad izmenjavo podatkov. Najlepša hvala, gospa Bicoto. Moram priznati, da če govorimo o boju proti terorizmu in govorimo samo o obveščevalnih službah in o eh, tehnologiji, se mi zdi, da se približujemo tej temi na neprimer način, kot da se želimo, kot da želimo zdraviti samo simptome, ne pa razlogov. Mislim, da je prišel čas, ko se moramo le, lotiti. Eh, pravih vzrokov in ne samo pojavnosti. In to moramo vzeti na znanje, da je terorizem odraz nesposobnosti, da bi se določene etnične skupine uh, integrirale v tkivo evropske družbe. Torej, ali ima Evropski parlament pogum, da politično razpravlja o stopni integracije uh, uh, muslimanov v Evropi v povezavi z eh, državljanskimi pravicami. Mislim, da se mora ta skupščina ukvarjati s to temo, ampak očitno, da ni volje za to. Sprašujem se in sprašujem vas, eh, vse politične skupine, če ne o teh eh, problemih, o katerih naj bi se potem izjasnili v eh, interesu evropskih državljanov. Gospodac. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem predstavnica Severne Irske in zato zelo dobro poznam posledice terorizma na nedolžne civiliste. Videli smo pokol med sobotnim nakopovanjem in Videli smo zelo veliko takšnih napadov v imenu irskega republikanizma. Sedaj govorimo o sodelovanju obveščevalnih služb z izkušen Severne Irske. Lahko vidimo, da njihov prispevek um, omogoči eh, zaščito veliko človeških življenj eh, in seveda zato potrebujejo opremo, zato da lahko preprečujejo terorizma tisti, ki govorijo o zaščiti svobode govora in o zaščiti podatkov, morajo vedeti, zakaj gre. Terorizem uniči celotne skupnosti in življenja. Danes sem celo slišala, da je terorizem histerija. Kakšen nesmisel, verjemite mi, ko nekdo želi nekoga usmrtiti, gre za hladno, smrtnonosno realnost, katero zelo dobro poznajo moji voljivci. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da moramo zaščititi življenja ljudi in tudi zaščititi varnost naših prometnih povezav. Imamo seveda veliko odprtih vprašanj teh eh, skenerjev. Študija bo kmalo opravljena in tako bomo pojasnili veliko teh odprtih vprašanj moramo biti učinkoviti. Vedeti moramo tudi, če so te naprave škodljive za zdravje in če kratijo človeško dostojanstvo. Vendar pa imamo veliko drugih odprtih vprašanj, da je to prostovoljno, če ljudje gredo preko teh naprav ali pa če jih eh, pregledajo drugače. Nekatere države so se odločile, da pa bo da pa bo pregled s temi napravami obvezujoč. Gospa komisarka je zelo dobro ocenila situacijo in to je, da moramo mi najti rešitev za to, da bomo izboljšali varnost, seveda ne, da bi s tem škodili dostojanstvo življenj. Gospa Grozbek. Hvala lepa. Vsi se moramo boriti proti terorizmu. Tukaj obstaja zelo splošen konsens glede tega v Evropskem parlamentu. državljani, ki želijo žrtovati nekaj svobode za varnosti, pravijo, da bodo izgubili oboje. Mislim, da je to pretirano, kajti mi moramo zagotoviti varnost na tem temelji demokracija. Če ne, bodo teroristi zmagali, kajti s tem bodo strahovali vse. Glede naprav za skeniranje teles in varnosti, te naprave omogočajo identificirati varnostne okoliščine glede soboščin, kaj bo komisija storila glede tega. Veliko vprašanj se tukaj poraja. Če ne obstaja nobene grožnje za zdravje, če ne kratimo temelji soboščin oseb in če ne kratimo človeškega dostojanstva s temi podobami, Um, potem mislim, da je treba najprej počakati na študijo in naprej delati za prostor evropske demokracije. Hvala lepa. Videl sem nekaj modrih kartonov, vendar pa mislim, da bomo morali iti na sklop KHDI, kajti nimamo več časa, gospod Beten. Terorizem uporablja nasilje za doseganje političnih ciljev. Tisti, ki se zauzemamo za mir in demokracijo, nas mora skrbeti terorizem, kaj ti ta deluje. Šinfen in Ira sedaj zauzemata mesta v vladi Irs, Severne Irske. Uh, so pa obijali za doseganje volilnih glasov. Kakš, eh, kje je še boljši primer za terorizem v Severni Irski Rusiji na Kitajskem? Na Kitajskem še vedno vlada komunistična stranka po 51 letih oblasti. To je najboljši primer terorizma. Evropska komisija, ki jo je potrdil Evropski parlament, vsebuje bivše teroriste, aparačike izhodne Evrope predsednik Evropske komisije je bivši maoist. Mislim, da bodo prihodni teroristi to imeli za zelo pogumnojoče. Hvala lepa. Gospod. Hvala. Ja, bi. Um, sva eh, bada je nekaj, kar eh, moramo braniti. In um, če želimo, strože kontrole, je to treba povezati na vsak način tudi z boljšimi obveščevalnimi dejavnostmi. Eh, seveda pa se moramo tudi osredotočiti na usklajevanje vseh teh dejavnosti. Nekatere države so že uvedle eh, telesne skenerje, vendar obstaja nevarnost, da ne bomo imeli enotnega ukrepanja v Evropi. Seveda moramo braniti pravice ljudi, vendar brez demagogije. E, moramo seveda tudi vedeti, ali obstaja kakšna nevarnost za zdravje. Vendar ne smemo preveč poudarjati zasebnosti, saj se ti. E, e, slike potem hitro spet zbrišejo in tudi drugi podatki se shranjujejo, naprimer eh, telefonskih klicev in tako naprej. Na vsak način moramo poskrbeti za učinkovite odločitve. Eh, gre predvsem za to, da se zaščiti življenje ljudi. Spoštovani kolegi, sedaj gremo na sklop Kečti AI. Poklical bom naslednje poslance, mikrofon bom ugasnil po eni minuti. Ne bom vas opozarjal, ne bom vas prosil in upam, da ne boste, eh, da bo žal do nesprazumov. Za sada, Mr. Jakolino, Mr. Matulka, Mr. Lightfried, Mr. Ensik, Ms. Benova, Mr. Tanok, Mr. Ernst in Mr. Molce. One minute each. Ena minuta vsakemu, upravičujem se ostalim, ki ne boste prišli na vrsto. Gospod Cezata, eno minuto. Šanovni pani predsedujoči, koležanki in kolegi. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, v luči današnje razprave zgleda, da naprave za skeniranje telesa odpira veliko vprašanj. Vprašanje varnosti je na prvem mestu, ne smemo pa pozabiti, da moramo tukaj upoštevati načelo sorazmernosti. Uporaba takšnih naprav pušča za seboj veliko odprtih vprašanj, kakšen vpliv obstaja teh naprav na zdravje ljudi. Podobe skeniranih ljudi je treba oh, um, ohraniti tajne. Mislim, da ni smiselno, da zapravimo milijone evrov za naprave, ki niso sposobne prepoznati eksplozivov. In na koniec je. Dokler to ne bo pojasnjeno, ne smemo zagovarjati obvezne upeljave takšnih naprav. Sedaj pravimo, da smo najdli rešitev, iščemo pa problem za to rešitev. So te naprave res rešitev, gospod Jakonina? Hvala, gospod predsedujoči. Hotel sem povedati naslednje. Eh, gre za zelo resen problem, predvsem pravica do zasebnosti. Torej, če, to, če ta pravica ni spoštovana in pred nekaj tedni smo v parlamentu sprejeli resolucijo o programu ISOKON, kjer smo predvideli eh, sredstva naprimer za državljanske pravice na eni strani in za zasebnost na drugi in tudi varnost. Če da, se danes če se danes skrbimo, da bi Evropska unija obravnavala ta skupni problem in kritizira, da so določene države, da države solirajo, potem gre seveda za pomemben izziv. In sprašujem špansko predsedstvo in komisarje, da poskrbijo in jih prosim, da poskrbijo za sodelovanje na tem področju. Gospod Matula. Gospod Matula a vrea să clarific încă de la început faptul că Gospod predsedujoči, najprej bi rad nekaj, nekaj pojasnil. S to razpravo kažemo na to, da obstaja turistična nevarnost, ampak tudi, da moramo delovati in biti korak pred teroristi, upeljava teh naprav na vseh letališčih, pa ima veliko različnih posledic ta okrep je vprašljiv, kajti prahu ali pa um, zaužitih substanc ta naprava ne zazna. Ni tudi jasno, kakšen je vpliv teh naprav na zdravje potnikov ne moremo govoriti o zasebnosti potnikov in o zavarovanju te zasebnosti, dokler bodo te podobe in slike potnikov lahko eh, poslane naprej. Gospod Lajfrid, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči varnost letalskega prometa vsebuje načelo in to je, da so evropske pristojnosti vedno pomembnejše. Države članice ne morejo več delati, kar želijo in tukaj gre predvsem za naprave za skeniranje teles. Torej imamo načelo od zgoraj navzdol, torej ali imamo evropska pravila za te naprave ali pa teh pravil ni in da ne bo nobenih naprav, kajti če ne, imamo situacijo, kjer vsak dela to, kar želi. Povedati želim še naslednje. Če bo prišlo do teh naprav, potem moramo govoriti o tem, kdo bo financiral te naprave, kajti te naprave so zelo drage. Zelo bi bilo dobro, če bi za to pristojen poročevalec um, obravnaval tudi to vprašanje, če bo prišlo do premika v svetu. Mislim, da gre za eh, informacije, ki so, oziroma situacije, ki so javnega pomene, zato moramo te financirati tudi z javnimi sredstvi. Najlepša hvala. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Rad bi opozoril komisijo in svet na drugotne posledice naprav za skeniranje teles. Če takšno sevanje žarkov X in T redno z, um, doživljamo kot eh, potniki, potem ne vemo, kakšne bodo posledice za zdravje. Te skeneri lahko opravijo tridimenzionalno sliko teles, vendar pa to pomeni večjo nevarnost za ljudi. Sčasoma bi lahko to povzročilo tudi genske bolezni. Imamo veliko nevarnosti skrbeti, ki obstajajo, če smo izpostavljeni na reden način takšnim skenerjem. Gospa Benova, gospod predsedojoči, gospa komisarka, gospod komisar. Teroristi ne poznajo nobenih načel. Edini cilj je smrt, smrt ljudi s čim manj stroški to je tudi zgodba veliko samomorilskih napadalcev. Imamo veliko različnih ukrepov, s katerimi bi zaščitili civilno prebivalstvo, vendar pa na način, s katerimi bi omejili pravice in soboščine tega civilnega prebivalstva. če bomo resnično uvedli takšne naprave, moramo premisliti o zakonodaji, o harmonizaciji zakonodaje. Kaj ti nova zakonodajna broču ne bo pomagala, gospod Tanak. Najlepša hvala. Obvezno. Bezni pregledi z napravami v skladu z Gordon Ram je nezaslišano. To je prvič, kjer eh, morajo vsi ljudje iti čez takšne naprave, vključno z nosečnicami in z otroki. Takšni, takšno sevanje je dosti eh, bolj nevarno kot kozmično sevanje, ko letate in zato je zelo nevarno za kožo in za mehko tkivo. Žarki X lahko povzročajo napake v DNK-ju in povzročajo mutacije. Sem zdravnik in zelo reden potnik, nasprotujem takšnim grožnjam za zdravje in za dostojanstvo. Upam, da Evropa ne bo, ne bo um, uvedla takšnih naprav po celi Evropi, namesto tega predlagam profiliranje potnikov. Sedaj imajo besedo zeleni, gospa Enz. Naprave za skeniranje telesov pomenijo poseg v zasebno življenje. Tukaj se pojavljata dve vprašanji. Prvo je, ko koliko, kakšni miri je to sorazmerno v boju proti terorizmu. Do sedaj ne obstaja nobenih jasnih odgovorov za to. Zato podpiram to, kar je povedala gospa Malstrom, ki je govorila o oceni takšnih inštrumentov, ki so potrebni. In te odgovore moramo najprej dobiti, preden karkoli ukrepamo. Potem imamo tudi vprašanje škodljivosti za zdravje. Vsi, ki sedite tukaj, morajo vsak teden potem večkrat preko takšnih naprav. Vsaj jaz bi morala to večkrat storiti na teden. Mislim, da gre za dolgotrajno sevanje in zanima me, v kolikšni meri bi to vplivalo na moje zdravje. Zato ne obstaja še nobenih ocen. Zato potrebujemo najprej jasne odgovora, preden ukrepamo. Najlepša hvala. Gospa Revzi, ste tu? Gospa Revzi, želite besedo? Minuta imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi vzpostavila povezavo med skenerji zdravjem in terorizmom. Ko govorimo o odboru, o odboru za sevanje, za zdravje, za jedrske energije, kaj pravijo, kaj pravijo ti znanstveniki, ki menijo, da nosečnic in otrok ne bi smeli izpostavljati takšnim skenerjem, kljub temu, če so doze zelo nizke. Moramo tudi upoštevati pogosto izpostavljenost takšnemu sevanju. To bi lahko povzročilo rakasta obolenja. Zanima me, če obstaja kakršnakoli alternativna tehnologija za doseganje istih ciljev. Zato bi morali utemeljiti uporabo takšnih skenerjev. Gospod Volcer kot zadnji. Uh, Gospod predsedujoči, ne smemo pozabiti, da mednarodni ter terorizem velikokrat uspe zaradi napačnih odločitev ameriških obveščevalnih služb. Teroristični ukrepi pa niso nikoli postavljeni pod vprašanj. Vedno bolj smo omejeni pri naših svoboščinah. Tukaj bomo torej evropejci razgaljeni fizično in pa finančno pred američani. Vedno več je izmenjav podatkov obveščevalnih služb. In tukaj moramo upoštevati izvedljivost in pa tudi skladnost z našimi državljanskimi, državljanskimi soboščinami. Zanima me, če bi islamistični teroristi eh, bili kakršen, kakorkoli omejeni zaradi takšnih naprav. Predsedujoči je prekinil govornika. Sedaj ima besedo v imenu sveta gospod Perez Rubalkaba. Pet minut. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo natančno sem spremljal vsa stališča vseh političnih skupin in poslancev glede tega vprašanja. Mislim, da smo slišali zelo zanimive prispevke, zato sem zelo hvaležen. Kot sem že povedal na začetku, ne zagovarjam tega, da bi razpravljali o tako zapletenem in občutljivem vprašanju, kot je boj proti terorizmu po možnih napadih. Res je, da jih je treba analizirati, pregledati in pogledati, kje se je zapletlo in zalomilo pri naših obveščevalnih službah. Politika, protiteroristična politika mora biti premišljena, sorazmerna, pre, dobro načrtovana in če sprejmemo ukrepe, ki spodkopavajo naša načela, potem bomo storili napako. Zato ponavljam, moramo uporabiti primere kot je Detroit za to, da se izognimo napakam, vendar pa ne smemo ukrepati po vsakem možnem napadu, kajti zaradi tega bi mogoče sprejeli ukrepe, ki ne bi bili smiselni. Drugo vprašanje. Evropa že ima strategijo na področju politike boja proti terorizmu. Imamo zelo dobro strategijo v Evropski uniji. Gre za strategijo, ki se je izkazala za učinkovito. Poglejte si delovanje naših varnostnih sil, obveščevalnih služb v državah članicah in pogledati, da ta dejanja temelijo na plagi, podlagi naše skupne strategije, ki smo jo sprejeli že nekaj, pred nekaj leti. Imamo koordinatorja za boje proti terorizmu, ki ima zelo pomembne prispevke, poročila in govore, z katerih lahko vidimo, kakšna je naša strategija, ki jo želimo konkretizirati, zato da bi lahko uporabili za preprečevanje čeprav smo v zadnjih letih se osredotočali bolj na preganjanje. Mislim, da je pomembno, da preprečujemo napade. Zato se sedaj osredotočamo na preprečevanje. In zaradi tega se sprašujemo o radikalizaciji, kar sem tudi že omenil, kot tudi gospa komisarka. Poleg tega se zauzimamo za analiziranje skupka politik, kajti v vseh državah se skušamo osredotočiti na preprečevanje radikalizacije, kajti to je podlaga za teroristična dejanja in napade. Govorili smo tudi o izmenjavi podatkov. Veliko krat smo slišali, da ni pomembno, da prenesemo vse podatke, ki jih imamo. Pomembno je, da prenesemo relevantne informacije za tiste, ki jih bodo uporabili. Torej, ne gre za to, da samo informiramo in obveščamo, gre za to, da imamo mehanizme, ki obravnavajo te podatke, zato da bo izmenjava toliko bolj učinkovita. V zadnjih časih smo ta problem izboljšali v Evropi in imamo strategijo, s katero bi lahko dosegli to, da bi naši sistemi za izmenjavo podatkov delovali bolje. In ko govorim o izmenjavi podatkov, mislim predvsem na Europol, Eurojust, uh, in kosi, ki ste ga tudi že omenili, mislim tudi na izmenjavo podatkov, ki bo učinkovita. Vprašanje napravo za skrinjanje telesa je tukaj pred nami. In kot sem že povedal na začetku in kot sta povedala gospod komisar in gospa komisarka, gre za vprašanje, ki ga moramo obravnavati. Idealno bi seveda bilo, da bi našli skupno evropsko formulo. Če te formule ne bomo imeli, bo vsaka država lahko spostavila svojo lastno politiko in lahko bi prišlo do situacije, kjer bi države znotraj svoje zakonodaje lahko oblikovali svoje lastne politike. Vendar pa je seveda jasno, da bi skupna politika dosti bolj pomagala. Kot sem že povedal na začetku, je dobro, da imamo premišljeno razpravo, ki vsebuje tri elemente, ki jih komisija sedaj pregleduje. Učinkovitost teh naprav, če so te naprave učinkovite ali ne, kakšne so omejitve teh naprav, če služijo tistemu, kar si želimo, če so v skladu z zaščito temeljnih soboščin zasebnosti in če niso zdravju škodljive za tiste, ki bodo podvrženi pregledu s temi napravami. To je treba pregledati in ko bomo imeli poročila pred seboj, se bomo odločili za skupno stališče. To je seveda potrebno. To je vse, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za vse prispevke. Vaši prispevki so zelo koristni za delo sveta. Kirjuš eh, Kallas, ektologu. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Kallas. Uh, Gre za vprašanje k poslovniku? Upam, da. Postavila sem jasno vprašanje svetu in hočem odgovor. Vprašala sem, kaj misli svet glede kršitve šestega člena pogodbe glede odločitve britanskega sodišča, ki je potrdilo, da je predsedujoči prekinil gospe Latford in pravi, da nima časa za te stvari. Um, Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, hvala lepa za vse prispevke. Moram pa povedati, da danes ne nameravamo uvajati nekih novih eh, naprav na vseh gledališčih v Evropski uniji. Ne gre za to. Smo v procesu pozornega, preverjenega, skrbnega proučevanja teh naprav. Potem, ko bomo to storili, bomo pripravili temeljito poročilo, v katerem bomo osvetlili vse vidike te nove tehnologije. Sam imam kar nekaj dvomov, sploh kar zadeva učinkovitost in načelo sorazmernosti pri uporabi te nove tehnologije, vendar pa ne bi smeli eh, zapostaviti obstoječih dobrih tehnologij. Dejstvo je, da se teroristi razvijajo naprej, moramo tudi mi razvijati vse tehnologije za zaščito naših eh, državljanov, letalskih potnikov, torej ne demonizirajmo novih tehnologij skupaj z kolegi, z kolegico Malstrom, bomo pripravili neki skupni evropski pristop z vsemi potrebnimi varovalkami in zahtevami, upoštevajoč vse tehnološke zahteve, pravne zahteve, zahteve glede zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in prav gotovo bomo predstavili nek eh, skupni evropski eh, pristop, ki bo dosegel soglasje v Evropski uniji. Vsi si želimo evropski pristop, eh, tudi mnoge države članice To bomo torej storili v bližnji prihodnosti, pripravili bomo ustrezno poročilo, potem bomo nadaljevali za razpravo. Nikakor ne nameravamo uvajati nekih naprav takoj, dokler nimamo tehnološke rešitve, ki bo do konca preverjanja stotno eh, varna. Eh, pri varnostnih napravah gre za zelo zapletene, kompleksne sisteme, tako da potrebujemo eh, zelo dobro tudi mednarodno sodelovanje potem, ko bomo opravili svoje delo, bomo prišli z konkretnimi predlogi in predlagali skupni evropski pristop, skupne evropske standarde in zahteve, če se bodo seveda države članice odločile za uvedbo novih tehnologij skeniranja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Malström. Hvala. To je zelo pomembna debata, boj proti terorizmu je zelo pomemben in imamo zelo boleče izkušnje v Evropski uniji zaradi vpliva terorizma. To so občutili ne le posamezniki, ampak družba in pa naše vrednote. Države članice imajo odgovornost in seveda tudi njihove obveščevalne službe, ampak moramo pa tudi na evropski ravni koordinirati in najti našo pravo pot. Zato sem prosila naše službe, da naredijo analizo politiko kverja orodi, ki jih že imamo, zato da bomo videli, kaj lahko izboljšamo, kako jih lahko porabimo še na boljši način. In strinjam se s tistimi, ki pravijo, da morajo Europol in Eurojust bolje sodelujejo z državami članicami, da se da tukaj še marsikaj koordinirati dogodki, kot so ta v Detroitu, so seveda pomembni, saj so kot neka budilka, nek alarm, ki kaže na to, da je turiz, terorizem res zelo velika grožnja. In res moramo hitro ukrepati, da zaščitimo naše državljane. To je seveda popolnoma jasno. Imamo pa tudi odgovornost, da zaščitimo varnost, seveda ampak narediti moramo temeljito analizo, oceno in predlagati ustrezne in uravnovešene ukrepe, kot je rekel tudi gospod Kalas in svet. Pri tem pa moramo poštevati tudi temeljne človekove pravice. Tako bomo mi tudi delali pri komisiji, vrnili se bomo za natančnimi predlogi po sami analizi in bomo še naprej razpravljali z vami o tem. Hvala za to zelo pomembno razpravo. Hvala lepa, s tem smo zaključili to točko. Ta beseda je vaša. In komisija se bo zamenjala. Ko je bilo na seznamu postopek ujemite pozornost predsednika, sem se prijavila, ampak takrat je bil seznam že zaključen. Zanima me, po kakšnih kriterijih izvajate ta postopek, zato da imajo vsi priložnost, da se udeležijo, kajti čim je tukaj to pisalo na ekranu, ste že rekli, da je, ekran, da je seznam zaključen in eh, moram reči, da me je to presenetilo in rada bi naslednjič videla, kaj moram storiti, da bom tudi jaz prišla na vrsto. No, dovolite, da vam še enkrat razložim, kako deluje ta postopek. Čisto enostavno povedano, ko se začne razprava, lahko od samega začetka razprave že date znak, da se želite odeležiti razprave tudi v postopku, po, ujemite pozornost predsednika in če pridete šele na koncu, potem je pač nevarnost, da je že zaprt. Eh, seznam. Tukaj smo imeli že 19 govornikov, načeloma bi lahko samo 5 minut predvidel, zato naredil sem izjemo in sem vsem političnim skupinam dal možnost, da spregovorijo. Tisti, ki so prišli zadnji, pa se niso mogli odeležiti. Torej, od začetka razprave lahko dvignete roko in se prijavite za um, postopek, pozorimite pozornost predsednika.